gospod predsedujoči vitam państwa lepo pozdravljeni dobrodošli nazaj po kosilu ponovno otvarjam zasedanje parlamenta toplo pozdravljam tudi našega gosta oziroma gostjo gospo komisarko Tyson, zapisnik današnje seje